Pod Laurencijo Rebega je zapustil skupino ENL z 2. Eh, marcem 2018, zdaj je v skupini nepovezanih poslancev. Gospa Miranda je zapustila skupino GUE NGL in se je pridružila skupini zelenih od 2. marca 2018. Od skupin ELE